prihodnje bo še eh, hujša in torej pričakujemo oceno Evropske komisije in sicer za to, eh, kar zadeva volitve v Bolgariji. Hvala lepa. Hvala lepa. Še To je bila zadnja govornica v okviru enominutnih govorov. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to je poročilo gospoda Trianta Filidisa o novi strategiji za potrošniško politiko. Predajam besedo gospodu Trianta Filidisu za štiri minute. Hvala lepa, predsedujoči. Tako kot vemo, Evropska komisija je sporočila, da bo predstavila novo besedilo o pravicah potrošnikov maja junija 2012. Eh, na tej podlagi bo Evropski parlament eh, dejansko prevzel pobudo eh, in sicer na tej podlagi je že parlament prevzel pobudo, da pripravi poročilo. S tem naj bi se ukvarjala gospa Svensson, kolegica Svensson, ki pa se je morala umakniti, kaj ti odstopila je zaradi zdravstvenih razlogov. Uh, in eh, moram reči, da se ji iskreno zahvaljujem za vse opravljeno delo in seveda ji zaželim, da čim prej eh, preboli svoje probleme. Tako gospa Svensson kot tudi jaz sam sva želela ugotoviti, katere so pomakljivosti v sistemu in smo skušali zaščititi, zabraniti eh, položaj potrošnikov v Evropi. Osnovni cilj Eh, bil to, da izpostavimo probleme, s katerimi se soočajo eh, državljani potrošniki in poskusiti zmanjšati neenakosti med potrošniki, tudi v odnosih s podjetji, zaščititi pravice potrošnika s posebnim ozirom na elektronsko poslovanje in trgovanje in tudi potem eh, razmišljati o alternativnih načinih eh, za reševanje sporov, večja varnost proizvodov in večja varnost zaščita potrošnikov in predvsem večja pozornost za bolj ranljive sloje potrošnikov, zato da bi imeli boljšo socialno Evropo, predvsem ko govorimo o socialni varnosti, ekologiji, o eh, trajnostnem razvoju. Želeli so tudi, tudi zmanjšati izpostavljenost nevarnim snovem, kot so antibiotiki, kosmetiki pri, v mestni industriji oziroma parabeni v kozmetiki. Seveda smo želeli zaščititi tudi otroke pred oglaševanjem. Vsi ti cilji so, uh, um, seveda na nje gledajo na različen način različne skup, politične skupine. 188 uh, eh, predlogov uh, sprememb je bilo predstavljenih. Uh, skušali smo eh, združiti čim več mnen, ne da bi popolnoma postavili na glavo strukture poročila in s pomočjo poročevalcev v senci smo pripravili 16 kompromisnih predlogov sprememb in poročilo v definitivni obliki je bilo izglasovano v odboru 17. oktobra s 23 glasovi za, nobenega glasu proti in 10 vzdržanimi. Toda Kljub temu tako izglasovano besedilo ni zadovoljevalo vseh v tem parlamentu in to zato, ker kljub temu, da gre za poročilo o strategiji, katere namen je zaščita potrošnika, vsekakor to je bilo izglasovano, ne da bi spregovorili o eh, cilju bolj socialne Evrope. Izbrisani so bili vse reference na eh, karcinogene snovi in tudi eh, prepoved neposrednega televizijskega oglaševanja, torej prepoved tega oglaševanja za mlade izpod 12. leta starosti. Zato smo začeli novo razpravo in vse politične skupine so se zavizali, da bodo jutri podprle kompromisno besedilo ki izpostavlja probleme, s katerimi se soočajo eh, potrošniki ki so ranljivejši zaradi finančne krize, eh, stremi za večjo varnostjo proizvodov, poudarja potrebo, da zmanjšamo emisije CO2, eh, zahteva višjo stopnjo zaščite potrošnika in okolja in izraža zaskrbljenost zaradi zlorabe oglaševanja, ki so mu izpostavljeni eh, otroci in skuša eh, se boriti proti eh, zapravljanju in zaživili. Želim se zahvaliti vsem poročevalcem v senci za sodelovanje in za prizadevanje pri pripravi besedila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 Eh, postavlja v središče um, potrošnika uh, in sicer, eh, ko govorimo o prostem protoku blaga, mora to potekati v službi potrošnika in torej državljana. V Evropi vsekakor obstajajo še močne delitve in razhajanje v zvezi s to občutljivo temo. Evropska komisija je, si je zelo prizadevala za to, da bi dosegla, da bi eh, politika eh, dejansko pomenila korist za državljana za vzpostavitvijo mrež potrošnikov s pritegnitvijo pozornosti na obveščanje. Prišlo je do kampanje za zaščito pravic potrošnikov s študijami v zvezi s številnimi proizvodi poti prišlo je torej do mnogih krščitev, ampak sreči obstajajo tudi instrumenti za zaščito tistega, ki je prizadet s temi zlorabami. Na Slovaškem del eh, proizvajalcev ne upošteva teh predpisov z področja zaščite potrošnika. Upamo, da bomo imeli preglednejša pravila in sicer s pomočjo novih predlogov komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Nevedjalova práva spotrebiteľov sa stali súčasťou občianskych práv. Mm, pravice potrošnikov so del državljanskih eh, pravic in torej eh, boljši državljani so bolje obveščeni državljani sicer v tem besedilu ni dovolj pozornosti posvečene eh, tudi drugim potrošnikom zunaj Evrope. Sicer imamo vedno mlajše potrošnike, imamo nove skupine potrošnikov, ki so izpostavljeni eh, tudi modernim prijemom, kot je elektronsko, eh, ko so elektronski nakupi, na primer. Moramo torej bolje poučiti potrošnike že tudi v osnovni šoli, kaj ti bomo imeli tako boljše prihodnosti prihodnje generacije, ki bodo bolje pa učene. Ne smemo pozabiti torej na vse generacije, moramo jih obveščati na splošno, ne glede na starost, kaj ti. Na tak način ne bomo ničesar dosegli, tudi če bomo imeli 100 direktiv na tem področju. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Harbor, izvolite. Uh, Hvala predsedujoči. Kot uh, predsednik uh, odbora in v imenu skupine dajem dobrodošljico temu poročilu in zahvaljujem se tudi gospodu um, Trianta Filidesu, ki je nadaljeval delo gospe Svinson. Dejansko v kratkem času je bilo treba upraviti veliko dela, nismo imeli celovite razprave, vsekakor pa mislim, da je to poziv za um, komisarja Dalja, ki ga imamo tu med nami danes, naj bo ambiciozen v svoji strategiji, kar zadeva varstvo potrošnikov. To poročilo je bilo uh, oblikovano na predlog odbora ravno zato, da se vključimo v ta proces. Ko si ogledate to poročilo, ugotovite, da v tem trenutku je naše stališče zelo fragmentirano. In imamo uh, seveda vprašanja, ki zadevajo komisarja Barnjeja, komisarja Tajanija, eh, tudi eh, druge komisarje, prijeli smo mnenje tudi drugih odborov, ampak imamo pred nami veliki ziv, gospod Dali, in eh, upam torej, da se boste temu stotstotno posvetili in da boste prišli nazaj k nam za široko strategijo, da ustvarimo ustrezen okvir za to, da bomo imeli ustrezno poučenega in ozaveščenega potrošnika, ki bo lahko lahko izkoristi vse priložnosti enotnega trga. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Harbour. Gospa Figarej, izvolite. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Najprej se zahvaljujem eh, Evi Brit Svensen. Eh, in kolegu Kirjakosu za odlično delo, kar zadeva novo strategijo za potrošniško politiko. Zelo pomembno je, da pozornost posvetimo težavam, ki jih imajo potrošniki zlasti. Uh, v tej ekonomski in socialni krizi, ki vlada v mnogih državah članicah. E, poleg e, kampanj za osveščanje, e, poleg evalvacije, poleg testov je potrebno zagotoviti, da vse plasti prebivalstva, zlasti mladi, otroci, ženske, upokojenci, priseljenci, da imajo vsi možnosti, da imajo dostop do bistvenih storitev in blaga. Zlasti zlasti do živil, pa tudi do zdravstvenih storitev, energije, prometa in do dostojnih bivalnih razmer, zato da sploh lahko živijo dostojno življenje. Hvala. Speaker. Gospa Basesko. Hvala. Tudi jaz pozdravljam pobudo komisije v zvezi z strategijo potrošniške politike potrebujemo, eh, torej dosleden zakonodajni okvir, ki bo zagotavljal ustrezno varstvo vsem potrošnikom. Eh, moramo preprečiti tudi zavajajoče oglaševanje. Želim povedati, da je romunski organ za varstvo potrošnikov začel projekt za spremembo zakonodaje, da bi bolje zaščitili interese potrošnikov. Potrebujemo pa tudi ozaveščanje in uh, usposabljanje ljudi. V Romuniji imamo vsako leto uh, natečaj za varstvo potrošnikov, kar um, organizira ministrstvo in organizacija za varstvo potrošnikov. Že devetič poteka, to poteka in sicer so delujejo uh, otroci in mladoletniki med 6. in 19. letom in se tudi učijo pri tem. Gospod Repojs. Eh, hvala. Kot eh, poročevalec v senci eh, lahko rečem, da je to poročilo zelo dobro, vendar pa me še vedno preseneča ravnodušnost tega parlamenta napram normalnim državljanom, zlasti tistim, ki so v slabem položaju. Eh, mi v naših slavnostnih govorih seveda govorimo o tem, da morajo biti državljani eh, v centru notranjega trga. Eh, poudarjamo gospodarsko rast, tržne sile. Varstvo potrošnikov pa je zelo ambiciozen cilj. Gre za skupine, kot so naprimer starejši in otroci, kjer moramo biti še posebej pozorni. Potrebno je oblikovati prepoved eh, reklamiranja, kjer nastopajo otroci. Eh, zelo veliko je takih reklam za otroki, za oblačila, eh, za igrače in tu je zelo pomembno, ali družina sploh ima denar za to ali ne. In ne želimo pravzaprav izločati to vrstnih otrok. Zato Eh, bi morali podjetnikom eh, prepovedati pravzaprav eh, takšen imič. Treba vedeti, kaj želimo. Hvala. Zadnja pa gospa Legrup. Hvala, predsedujoči. Poročila, ki zadeva novo strategijo za potrošniško politiko, postavlja neke vrste količke. Eh, za katere si želimo, da bi jih Evropska komisija sprejela v tem svojem novem, eh, vsej novi sporočilo oziroma strategije bolje obveščanje potrošnikov, zagotavljati varnost proizvodov, hitro uresničevanje obstoječih politik, doseči, da vsi akteri poznajo svoje pravice in svoje obveznosti. To so prednostne naloge za zakonodajalca na nacionalni in evropski ravni, za tiste, ki odločajo na vseh ravneh, ampak tudi za podjetja, za poklicne organizacije, za organizacije potrošnikov. Mislim, da v tej fazi je primerno, da začnemo pravo razmišljanje, poglobljeno razmišljanje, zato da najdemo ravnovesje med eh, tudi količino in gostoto med navenicami informacije, ki jih potrebujo potrošniko, zato da bodo lahko ustrezno kupovali in eh, to seveda ob upoštevanju tudi administrativnih bremen, ki nastajajo za naša podjetja kot posledica tega informiranja. Imamo določeno odgovornost, odgovornost podjetij, odgovornost ponudnikov storitev, predsedujoči jo prekinja. Sedaj pa ima besedo komisar Dali. Hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Se opravičujem za svoj glas danes. Želim se zahvaliti parlamentu, odboru IMKU, IMKO in predvsem poročevalcu gospodu Trianta Filidesu in tudi prejšnji poročevalki gospe Svensson za poročilo o novi strategiji za potrošniško politiko. Ugotavljam, da je ta, eh, to poročilo seveda vrsta kompromisov in Eh, ne zrcali vsega tega, kar se nekaterim zdi še posebej pomembno. Dokončen rezultat pa je zelo pomemben input za delo komisije. Vsebuje vsebinske elemente za eh, promoviranje interesov evropskih potrošnikov. Predvsem pozdravljam celovit pristop do potrošniške politike, ki je zaobjet v tem poročilu. Torej, Eh, uspešna in sodobna eh, politika za varstvo potrošnikov mora biti večplastna. In zato poročilo tudi pravilno poudarja varnost potrošnikov, tako za proizvode kot tudi za hrano. Eh, gre tudi za opolnomočenje potrošnikov, za informiranje in poudarja se potreba po skupni politiki za varstvo potrošnikov, predvsem na področju prodaje in tudi na digitalnem trgu. Eh, treba si je ogledati sedanja, sedanjo zakonodajo, predvsem kar zadeva eh, nepravične, nelojalne uh, uh, uh, konkurence in da je treba zato ustrezno najti tudi rešitve. Razen tega potrebujemo učinkovito izvajanje obstoječe zakonodaje, poudarja nekatere horizontalne zadeve, kot naprimer trajnostna potrošnja, ranljive skupine in dostopnost. Z sektorskega vidika pravilno poudarja finančne storitve, energijo in digitalne zadeve. Tako kot prejšnja poročila eh, parlamenta v zvezi z varstvom potrošnikom, Greg, Harjas in tako naprej in druga poročila in tudi, nadal, in tudi delo, ki ga pripravljate v zvezi z radljivimi skupinami, bo uh, to poročilo pomemben vir za oblikovanje nadaljne politike. Nekaj o namenih komisije v zvezi s tem podpredsednica Redingova in jaz načrtujeva pripraviti strategijo potrošniške politike v prvem, prvi polovici naslednjega leta. To bo eh, okvir za potrošniško politiko v naslednjih letih. Eh, in sicer od 2012 do konca mandata komisije. Želimo imeti ambiciozno besedilo, konkretne ukrepe eh, in mnogo tega, kar vi povdarjate, bomo vzeli v poročilo. Treba je opolnomočiti potrošnike v najširšem pomenu besede. Torej, dati jim večjo moč, to pomeni, kako lahko aktivno sodelujejo na trgu in kako izkoristijo trg. Eh, gospari Dengova in tudi jaz, eh, torej v najnih področjih bomo to storili, pa tudi na drugih področjih, naprimer finančne storitve, energija, pre, z, pre, eh, promet in tako naprej. Torej potreb, potrebujemo celovit pristop do potrošniške politike. Razen tega je treba upoštevati tudi nove izzive. Eh, torej eh, potrebujemo bolj trajnostne oblike eh, potrošnje, potem staranje prebivalstva, digitalizacija, vključnost e-trgovanjem, potem socialna vključenost in ranljive skupine, ranljivi potrošniki. Torej, to je popolnoma v skladu z vašim poročilom. Evropska strategija potrošniške politike bo seveda gradila tudi na Eh, na obstoječih izkušnjah eh, v, na področju skupnega eh, prostora, zakona uprava in tako naprej. Seveda pa so potrebna partnerstva pri tej strategiji in uh, treba je storiti čim več, čim manj uh, sredstvi, treba je povezati akterje, ki so aktivni na tem področju, uh, torej uh, potrošniške organizacije, uh, potem tudi tiste, ki zagotavljajo varnost in tako naprej, vse akterje. In to je treba ustrezno tudi organizirati. Mi načrtujemo eh, javno predstavitev na začetku 2012 eh, s pomočjo odbora IMKO. Eh, trenutno se še pogovarjamo o tem, kako to organizirati. Želimo predvsem tudi pri, pripraviti vključitev potrošnikov vsa področja delovanja Evropske unije. Želim povedati, da je komisija prejšnji teden sprejela predlog za 2012-2020. Eh, finančn, eh, eh, torej tudi finančna, finančne perspektive, ki, o katerih se sedaj pogovarjajo organi, ki so pristojni za proračun. Vse to je tudi potrebno upoštevati. Mislim, da so specifični cilji, ki smo se jih mi zadali, sklenjeni z vašimi in sicer varnost za potrošnike, potem Eh, zagotoviti ustrezne informacije potrošnikom, eh, okrepitev pravic potrošnikov in ustrezna pravna sredstva in seveda tudi uresničevanje eh, pravic potrošnikov. Najlepša hvala, gospod komisar. Kolegice in kolegi, razprava o potrošniški politiki je sedaj končana, glasovali pa bomo o poročilu jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu SOS.